Dobar dan vsem. Zdaj pa prehajamo na naslednji del zasedanja po razpravah. Najprej imam neko najavo v zvezi z posvetovanji. Glede na posvetovanje s političnimi skupinami bi želela predlagati eh, poslancem naslednje spremembe k jutrišnjemu dnevnemu redu. Že za razpravo v zvezi z ustnim vprašanjem o, o, o, o začetku pogajanj o sporazumih o prosti trgovini za Avstralijo in Novo Zelanjo je treba zaokrožiti z resolucijo, ki bo o kateri bomo glasovali na prvi, eh, prvem februarskem plenarnem zasedanju.